bomo imeli sestanek na sporedu do pol šestih, potem pa bomo nadaljevali jutri do povdne in tudi popovdne od 15. do 18.30. In še glasovanje jutri. Glasovanje bo na sporedu jutri ob 9. zjutraj. Torej, sestanek se začne ob devetih in 9.15 bomo začeli z glasovanjem. Tako, da ne bi več izgubljali časa, bomo kar takoj prišli na naš dnevni red. In sicer ta dnevni red ste dobili. Upam, da se z dnevnim redom strinjate prav. Domnevamo, da smo tudi sprejeli dnevni red za danes in za jutri. Tako, prehajamo na drugo točko dnevnega reda. To je poročilo kolege Luisa de Grandes Pasquala na temo onesnaževanja morja z ladi in uvedba kazni za kršitve. Besedo predajam kar poročevalcu. Prosim. Hvala, gospod predsednik las enmiendas presentadas al informe sobre la propuesta modificativa de la Directiva 2005-35. Analiza predloge spremembe. analiza predlogov spremembe, ki eh, zadevajo onesnaževanje morja z ladi in uvedbo kazni za kršitve. Skušal bom tudi eh, podati nek pregled nad predlogi sprememb raznih poslancev. Potem pa bomo potegnili zaključke v zvezi z uporabnostjo teh predlogov. Zanima nas dialog s komisijo. Upamo, da bomo to lahko zaključili že v prvem branju. Vemo namreč, katere odgovornosti nas čakajo kot odbor za transport. Verjetno se spominjate, da gre praktično za to, da zapolnimo neko pravno vrzel, ki jo je povzročil, povzročil eh, okvirni sklep iz leta 2005, ki je dopolnjeval neko drugo direktivo. Evropsko sodišče je dejalo, da bi lahko predvideli določene kazni na tem področju. Te nove pristojnosti se bodo izvajale na tak način. Ukrepi morajo biti nujno potrebni za to, da se borimo proti takim vedenjem. Usklajevanje, ki ga predlaga komisija, mora biti tudi usklajevanje de minimis, zato da bomo dosegli naš namen boja proti eh, nečemu konkretnemu. V tem primeru gre za boj proti onesnaženju zladi v duhu zaščite okolja. Naša skupnost bi morala torej delovati, vendar ob upoštevanju načela subsidiarnosti. To velja še zlasti za kazansko področje. Potem bo na državah članicah, da konkretno izvajajo ta določila. Sprijeli smo neko odprto stališče, ki so ga podprle vse politične skupine. Želeli smo z vsemi spodbuditi ploden dialog. Zanimivo je bilo tudi prisluhniti mnenju odbora za okolje in odbora za pravne zadeve. Zato, da bi dosegli nek osnovni konsens, ki bi izboljšal kakovost tega pravnega akta. Zaradi tega se zahvaljujem članom vseh teh odborov za iskren dialog in tudi za pozitivno naravnanost do eh, tega kompromisa. Podobno sem eh, spregovoril tudi z Evropsko komisijo in s predstavniki sveta. Novo predsedstvo se sedaj šele uvaja. ne bi hotel, da bi zaradi pomankljivih izkušenj se temu vprašanju izogibali. V zvezi s tem lahko izrazimo še marsikateri dvom. Predstavljenih je bilo več predlogov sprememb v zvezi s tem poročilom, sedem predlogov sprememb v zvezi eh, s prvotnim predlogom. Amandma odbora za pravne zadeve in drugi predlogi spremem podbora za okolje. Obenem pa sem oblikoval tudi ustne predloge sprememb, ki bodo mogoče pozitivni, zato da bomo lahko dopolnili to preučitev poročila v nekaterih primerjih gre samo za stilistične predloge sprememb. Obenem pa smo razmišljali o neki uv, novi uvodni izjavi, ki bi pač uvedla same mnenje, ki ga dobimo v poročilu. Gre za eh, dosledno kršenje in podobne vidike. Pri tem se sklicujemo na to, kar pravi Evropsko sodišče v svoji sodbi. gospod Tulio je predstavil štiri predloge sprememb. Svoje mnenje je že podal v našem odboru. Predlogi sprememb se mi zdijo umestni. Gre pa za to, da bom spremenil tudi svoje eh, predloge sprememb. Rezultat pa je dober. Dosegli smo tudi kompromis v zvezi s delom 1b četrtega člena ki opredeljuje izpuste manjšega obsega in torej izboljšuje sam eh, predlog spremembe poročevalca. Gospod eh, Tondo je torej eh, dal nek pozitiven pristop. Ti izpusti manjšega obsega so kljub vsemu nedovoljeni. Potem se izredno sklicujemo na tretji člen, na prvi odstavek, zato da lahko opredelimo področje uporabe teh določil v zvezi z izpusti manjšega obsega. Moramo se pač držati tudi tega, kar pravi sodba. Nimamo nobene izbire pri tem. Njegovi predlogi sprememb so podobni mojim. Njegova obeseditev pa je mogoče še boljša. To pomeni, da lahko predlog 14 eh, in 16, naprimer, lahko dobro sprejmemo. Eh, kolega je potem umaknil 15. predlog spremembe, ki se navezuje na moj osmi predlog spremembe. Poslanec Ebner je tudi podal nekaj predlogov sprememb, lahko se strinjam z zaskrbljenostjo, ki je tu izražena vendar tvegamo, da postavimo v nevarnost osnovni konsens, ki smo ga že izpostavili. Zaradi tega ne bi hotel spremenjati tega, kar so države članice že dosegle v obliki nekega dogovora. Ne bomo sedaj komplicirali dodatno še vseh teh stvari. Na bilateralnem sestanku, ki sem ga imel z gospodom Ebnerjem, se je Ebner odločil, da bo umaknil predlog spremembe 17 in 18. Oziroma upravičujem se 17 in še eh, nek drug predlog spremembe. 18. predlog spremembe pa se mi zdi umesten, ker pomeni neko dodano vrednost pri našem eh, predlogu. Nanaša se na eh, neko vprašanje, ki smo si ga vsi postavljali. Kdo ocenjujete izpuste, kdo ocenjuje onesnaženje? Pred nekaj leti smo že opravili neko poročilo, sam sem bil pri tem poročevalec v zvezi z EMSO. In tudi v zvezi z novimi nalogami eh, te agencije, takrat smo govorili o tem, da bi morali opredeliti nek, neko storitev satelitskih eh, slik, zato da bi lahko opredelili ladje, ki eh, opravljajo kršitve. Glede na kemijske in biološke posledice teh izpustov z ladi, moramo upoštevati tudi to, kar je bilo že upravljeno leta 2007. Gre torej za to, da EMSI dodelimo še neko dodatno nalogo. Potem, kar zadeva odbor za pravne zadeve, so predlogi sprememb eh, pozitivni, zagotavljajo večjo pravno varnost in večjo doslednost. Vsebujejo skupne elemente svežnem Erika 3, ki se sedaj sprejema tu v parlamentu. Po mojem mnenju pa ne mogoče sprejeti zadnjega stavka, ki govori o kazanskih sankcijah za kakršen koli nedovoljeni izpust. Ne more postati kaznivo dejanje vsakršno nedovoljeno vedenje. To od nas zahteva tudi sodba Evropskega sodišča. na, od teh sedmih predlogov sprememb lahko sprejmem prvih pet predlogov sprememb, ki omogočajo lažjo brljivost besedila. Nasprotujem pa predlogu spremembe šest in prosim podporo odbora, zato da to zavrnemo. Tu se govori o malomarnosti. In torej se iz področja uporabe črta kakršnokoli vedenje, ki je povezano z malomarnostjo in s tem se tudi oddaljujemo od tega, kar pravi sodba Evropskega sodišča. Pri tem je treba upoštevati neke oteževalne okoliščine. Namirnost ali pa eh, naklepno povzročene izpuste. Kar pa zadeva eh, moje ustne predloge sprememb, bi dejal naslednje. Hotev sem podati nekaj takih predlogov, zato da bi izboljšali četrti predlog spremembe, gre samo za nek formalni vidik. Potem pa, kot sem že prej pojasnil, se nek uh, drug ustni predlog spremembe navezuje na neko novost. Gre za to, da v področje uporabe vključimo tudi ponovljeno dejanje v primeru eh, naklepno povzročenih izpustov. To je torej moje stališče v zvezi s predlogi sprememb. Prosim vas za sodelovanje pri razpravi in za podporo. Hvala. Hvala lepa, gospod Grandes Pascal. Tako sedaj pa socialistična skupina. Prosim. Hvala, gospod predsednik. Rada bi podprla to, kar je dejal poročevalec. Dejansko, kot je tudi sam dejal, ta predlog spoštuje eh, načela, pri katerih se je navdihoval. Spoštuje torej uravnoteženo razlago obeh sod. Ena je iz leta 2005, ena iz leta 2007. Obenem pa upošteva tudi potrebo potem, da se ta določila uskladijo po vseh državah članicah. To je bil tisti eh, drugi cilj na tem področju. In kot je povdaril sam poročevalec, na tem je tudi najbolj ustrajal, to je pomemben element, je treba ločevati med eh, upravnimi dejanji, zato da se sankcionirajo manjši izpusti, po drugi strani pa moramo imeti eh, druga, druge sankcije za hujša vedenja, ko pride do namirnosti in do velike škode. Treba je razlikovati med tema dvema kategorijama, med tema dvema oblikama vedenja. V tem poročilu se mi zdi še posebej pomembno to, kar je tudi izpostavil sam poročevalec. Ponovljeno kršenje, tudi v manjših oblikah, mora postati kaznivo dejanje. To vodi namreč v stalno onesnaženje. V celoti pride do velikega onesnaženja. Taka vedenja so večkrat tudi namirna vedenja ali pa vedenja, ki so povezana z malomarnostjo. to, kar želimo sami sprejeti, pa naj bi potem ljudi odvračalo, da se vedejo na tak način. Zaradi tega bi v splošnem dejala, da se moja politična skupina strinja z vašim pristopom, strinja se tudi z glasovalnim seznamom. Rada pa bi vedela, kaj mislite o nekem vašem predlogu spremembe, ki spreminja obdobje za uveljavitev direktive. Odbor je predlagal 6 mesecev, eh, vi pa predlagate 12 mesecev. Glede na to, da bi morale biti države članice pripravljene, da čim prej prevzamejo to direktivo, bi rada vedela, kako vi eh, lahko upravičite to podaljšanje roka. V zvezi s tem imamo določene dvome. Ne vemo, ali naj podpremo šest mesecev, ki jih je predlagala komisija, ali pa vaših dvanajst mesecev. Hvala. Hvala lepa. Gospa Lichtenberger, naslednja, prosim. Ja, herzlichen Dank. Hvala lepa. Hvala lepa poročevalcu. Gre za zelo obsežno temo in sicer zaradi enega razloga. Na tem področju smo še preveč na začetku, da bi se resnično tudi sistematsko borili proti onesnaževanju morja zaradi grobe malomarnosti in če se to dogaja namerno. Sama sodba nam žal ne daje dovolj prožnosti, da bi konec koncev sprejeli učinkovite ukrepe. Pristop, da bi ponovno osnaževanje tudi manjših količin seštevali v kazensko dejanje, to se mi zdi dobro, kajti to so velikanske škode, ki se povzročajo in to je potrebno upoštevati. Seveda, pa je zelo zapleteno preganjati ta kazniva dejanja, ugotoviti, kdo je kriv, kdo je odgovoren v okviru tega, vse to ne zahteva samo kemijskih analiz, temveč tudi zelo kompleksna pravna vprašanja in postopke. In ker prihaja do velikih škod in škodnih primerov, si želim, da bi morda si to bolj podrobno ogledali v uvodni izjavi. In sicer tam je zapisano, da morda. Naprimer, gremo v smeri kazenskih sankcij, kajti nekaj mora biti jasno. Vem, da se države članice borijo proti uvedbi kazenskih ukrepov z evropske strani. Poznam razpravo v odboru za pravne zadeve, zelo dobro poznam to razpravo, tudi s predstavniki sveta. Moram pa opozoriti na to, da na določenih področjih brez tega mehanizma na dolgi rok ne bo šlo. To nam mora biti jasno sicer konec koncev ne bomo imeli učinkovitih ukrepov proti namernim ponavljajočim se dejanjem onesnaževanja. Kajti sicer bodo onesnaževalci enostavno plačevali te kazni in tako se opravili bo takšna praksa, zato ker pravzaprav ne bo resnešnih posledic za njih. Mislim, da moramo razmišljati v tej smeri. Gre torej za uvodno izjavo, ki bi jo imeli. To ne bi bila neposredna uporabnost tega. Kajti na tem področju mislim, da imamo resnično opravka sistematskim okoljskim onesnaževanjem, ki povzroča velike škode in primeri so zelo prominentni. Veliko krat je težko spostaviti prejšnje stanje in tukaj nastane škoda za turizem, za ribolov, priobalni ribolov in tako dalje. Mislim, da je to področje, ki bo še bolj pomembno v prihodnosti in zato bi želela prositi poročevalca, da bi razmislili o tem vprašanju. Torej, tukaj bi ne šlo za neposredno uporabno zadevo, gre za uvodno izjavo in da bi to omenili. Kajti menim, da včasih nastale škode niso več popravljive in da samo z upravnimi kaznimi ne dosegamo ciljev, kaj ti storilci pravzaprav menijo, da te kazni niso dovolj visoke in tudi potem nimajo pravega učinka in gre tudi za določene prakse v državah članicah. Če resnično imamo težave pri dokazovanju kazenskih postopkov in tudi kazenjo s prstom na storilce, potem bi vsaj grožnja s kaznjo pri ponavljanju morala biti takšna, da bi se končno storilci odločali, da ne bi več ponavljali teh dejanj. Mislim, da to ni pomembno samo za pomorski promet, to bi bilo pomembno tudi za celinske plovne poti. Tako to bo v prihodnosti tudi tukaj, bo potrebno razmisliti o tem. Torej, konec koncev, žal ne moremo biti učinkoviti na podlagi te sodbe, vendar pa, po mojem mnenju, bi morali izkoristiti naše možnosti, kolikor se le da, da bi dali tudi znak svetu, da torej, ne bomo več tolerirali kazenskih dejanj na sistematični podlagi. Hvala lepa, gospa poslanka. Gospod Jaržembovski, prosim. Also ich kann meiner Vorrednerin zustimmen. Lahko pritrdim svoji predhodnici tudi mi bi si želeli, da bi z instrumenti kazenskega prava lahko bolje operirali, da pa delim mnenje poročevalca, da nima smisla, da ta poziv zapišemo v vodno izjavo. V bistvu gre to za splošno razpravo, ki jo moramo voditi svetom. Gledati moramo odleko od samo do Lizbonske pogodbe in ko vidimo, da nacionalne države nimajo ustreznih kazenskih instrumentov, da moramo mi prevzeti pristojnost. Te pristojnosti pa v tem trenutku nimamo. Sodba je predvsej jasna. Po drugi strani, tako kot je to zapisal poročevalec, mislim, da je to tisto, kar lahko upravno-pravno dosežemo. To bi morali sprejeti, mislim, da bi morali poročilo podpreti in kar se predlogov spremem podborov tiče, mislim, da so prepričljivi, z veliko večino bi morali to podpreti. Torej, na tisti točki, kjer lahko kaj storimo, moramo svetu dati znak, da smo to tudi storili. Zato seveda prosim za razumevanje. Gotovo bomo to splošno vprašanje še obravnavali, torej, ali naj ne bi spremenili sistema. ali ne bi pri okoljskem pravu in tudi na drugih področjih, kjer prihaja do škode in kjer države članice ne počnejo dovolj, da bi morali premisliti o tem, da bi uvedli skupnostno kazensko pravo. Tako daleč nismo, mislim, da smo soglasni, kar se političnih skupin tiče, mislim, da bi morali to z veliko večino podpreti. Kolega, da Grandesa, tako bomo dali znak svetu, da si želimo učinkovitih sankcij in da želimo darovati. Hvala lepa. Tako slišali smo politične skupine in stališče le teh. Sedaj pa še drugi govorniki. Potem na koncu pa bo dobil še enkrat besedo poročevalec. Euh, merci, euh, monsieur le président. Euh, rapidement. Hvala, gospod predsednik. Zelo na kratko. Ne bi ponavljal tega, kar sem že dejal na zadnjem sestanku, ko sem se odzval na poročilo poslanca De Grandesa. Imam v glavnem dve pripombi. delamo na podlagi nekih treh konstant. Naš cilj je ta, da spremenimo direktivo 2005-35, zato da bo to besedilo skladno sodbo Evropskega sodišča in s tem naj bi ostali pri direktivi, kot si je zamislila tudi komisija. Obenem pa smo imeli tudi okvirni sklep, ki je zadeval kazenske vidike. Sodišče je dejalo, da če je to potrebno, se lahko na podlagi prvega stebra predvidijo tudi kazenske sankcije, zato da se bodo lahko dosegli cili Evropske skupnosti. To želimo doseči tudi s tem. Vendar seveda ne bi hoteli spremeniti samega bistva dosjeja. To je prvi element. Na zadnjem sestanku sem spomnil tudi na nek drug element. Komisija je bila vedno precej zadržana v zvezi s temi izpusti manjšega obsega. Kaj pomeni manjše onesnaženje, ki ne vodi v hudo onesnaženje voda. To je težko opredeliti. Posledica uvedbe tega elementa, ki izhaja iz okvirnega sklepa, bi lahko bila naslednja. Z zanimanjem se prisluhnil to, kar je dejal poročevalec in to, kar sta povedala eh, poslanca Migles Ramos in Lichtenberger. Torej, v primeru teh manjših izpustov se lahko pojavljajo težave. Sami bi spostavili neko postopkovno težavo, kako naj opredelimo to ponavljanje, te ponavljajoče dogodke. To vodi v e, večjo kompleksnost in tega ne moremo prezirati. seveda razumem, da so poslanci, eh, da so predlogi sprememb včasih eh, taki, da se lahko podvajajo s tem, kar pravi eh, poslanec De Grandis. Nekaj pa mi povzroča težave, to je predlog spremembe 18, to še ostaja od tistih amadmajev, ki jih je podal poslanec Ebner. Ne bi se izrazil sami vsebini predloga spremembe, rad pa bi izpostavil to, da če to ohranimo, se bomo znašli v neki situaciji, kjer nimamo več nekega konstantnega prava in to lahko povzroča določene težave. Kar zadeva predloge spremembe, odbora za okolje, tako kot vaš poročevalec, tudi, si tudi sam postavljam nekaj vprašanj z predlogom spremembe 6, ki močno spremenja moralni vidik, na, ki je povezan s temi kršitvami treba je razmišljati v duhu konstantnega prava. To je torej moj pogled. Potem, kar zadeva predlog spremembe odbora za pravne zadeve, to je uvodna izjava 3a. Mislim, da je to dovolj jasno in da bi lahko tudi povzeli. Hvala. Eh, hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo za zaključek še poročevalec. <clears throat> Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se vsem odborom in vsem eh, poslancem, ki so se oglasili in izrazili svoje mnenja. Naj začnem pri kolegici Miguel Ramos. Cenim njen pozitivni pristop k celoti in k duhu, ki navdihuje to poročilo. Mislim, da je ta duh vsem jasen. Gre za to, da je treba opraviti neka ločevanja pri določenih točkah. Kolegica je izrazila neko zaskrbljenost v zvezi z neko stvarjo, ki mene ni preveč zaskrbljala. Govorili ste o časovnici uveljavitve. Šest mesecev komisija, sam predlagam 12 mesecev. Svet, pa tudi mnogi poslanci govorijo celo o 24 mesecih ali pa še o daljšem obdobju v težni, da bi s tem zavlačevali. Moj predlog je nek eh, kompromisni predlog. s katerim sem eh, želel zagotoviti to, da bi se direktiva čim prej uveljavila. Mislim, da če rečemo 12 mesecev, nočemo s tem zavlačevati. Uh, Imamo še druge predloge, ki ciljajo celo na to, da bi za nedoločen čas odložili izvajanje te direktive. V zvezi z drugim pa se lahko dogovorimo s kakršnokoli beseditvijo, ki bo izboljšala besedilo. Kar pa zadeva eh, poslanko Lichtenberger, z njo sem se že pogovoril, ona je ugledna poslanka in članica tega odbora je pa tudi eh, poročevalka v odboru za pravne zadeve. Rad bi se ji zahvalil. Sprejela eh, ste eh, naše pripombe, bila ste zelo dovzetna. Seveda, ta tema vzbuja veliko dvomov, manjših in velikih. Zaradi tega eh, predlogi sprememb gospoda Ebnerja povzročajo določene težave. Jutri se bom srečal s predstavniki Agencije za pomorsko varnost. Skušal bom ugotoviti, ali lahko z določenimi predlogi sprememb zares izboljšamo besedilo. Komisija ni bila nikoli naklonjena tem izpustom manjšega obsega. Svet pa je bil temu naklonjen in svet se potem odloči skupaj s parlamentom. Kar zadeva sodno prakso, je prišlo do te možnosti, da predvidimo neke kazenske sankcije. To odpira veliko možnosti, vendar moramo ugotoviti, katera so pri tem manjša vprašanja in katera so pomembnejša vprašanja, ki izhajajo iz sodbe. Ne bi se hotel preveč oddaliti od teh temeljnih elementov. In v to me vodijo tudi eh, osebne izkušnje pravnika. Kot je dejal kolega Jaržembovski, moramo to priložnost izkoristiti, vendar ne smemo iti predaleč, ne smemo preseči naših pristojnosti. Kazanske sankcije morajo določati države, to je neko dejstvo, ki ga ne moremo obiti. Zaradi tega se strinjam z vami, ko izpostavljate te težave, vendar ne moremo iti dlje od tega. Se smo že upravili razlikovanje med manjšimi in eh, večjimi izpusti. Sedaj se moramo vprašati, kaj pomeni eh, sploh ponavljanje veden manjšega obsega. Seveda to je lahko škodljivo, lahko eh, vodi v hudo onesnaženje. Potrebujemo določene odvračilne elemente za to, da bodo fizične in pravne osebe, ki onesnažujejo, imele nad sabo ta damoklejev meč kazenskih sankcij. To je razmišljanje, s katerim se lahko strinjamo. Sedaj ne vem, če bomo lahko učinkoviti s takimi določbami, ne vem. Imamo pač zavezane roke zaradi sodbe Evropskega sodišča. Ne moremo narediti nič več. Seveda se bomo še naprej pogovarjali s komisijo in svetom seveda eh, češko predsedstvo ni eh, dalo prioritete vprašanjem, ki zadevajo morje, vendar bomo poskrbeli za to, da se bodo stvari eh, spoštovali tako, kot je treba. Med prednostnimi nalogami mora biti na vrhu tudi to vprašanje, potem bo vsak prevzel svojo odgovornost. Eh, Hvala lepa, sedaj pa točka 3 na našem dnevnem redu. Gre za razpravo o skupnem zračnem prostoru z Izraelom. Takoj predajam besedo poročevalcu Romagnoliju. Prosim. Grazie, presidente. Eh, cari... Hvala, gospod predsednik. Spoštovani kolegi, tako kot sem izpostavil tudi na našem sestanku, ko smo predstavili poročilo, govorimo o bistvenih interesih Evropske unije. Njen strateški razvoj že kaže določene priložnosti za celotno unijo, tudi za Izrael in Palestino. Predlogi sprememb, ki zadevajo uvodno izjavo C in prvi odstavek poslancev GUE, niso spremljivi. Kažejo neko zaviro, ne, neko, neko težnjo potem, da bi zavrli odnose med Palestino in Izraelom. Benem pa lahko to vodi tudi v določene zamude, ki ne pomenijo nič dobrega pri samih spopadih med obema državama. Sedaj se ne bi lotil same ubeseditve uvodne izjave. Seveda lahko to postavimo pod vprašaj z političnega vidika. Rad pa bi kolege spomnil, da izmenjava ljudi, blaga, stikov, torej svoboda in vse to, kar povečuje prost pretok, to so bistveni elementi, ki so vodili tudi v opresivne sisteme. Pomislite na primer na komunistične režime eh, v vzhodni Evropi. Nek italijanski pregovor pravi, da lahko povzročimo več škode s peresom, kot pa z mečem. Rad bi dejal, da ne smemo eh, predvideti tega, te prisilne prekinitve. morali bi dati tudi Palestini večjo možnost izmenjav z Evropo in s preostalim delom sveta. Če bi šlo naprimer za izgradnjo letališča v Gazi ali pa nadgradnjo letališča v Tel Avivu, bi lahko dejal, da bi lahko kakršnokoli mnenje bilo predmet razprav. Glede na to, da stvari niso take, da ni predvideno to, da bi razvili nek dodaten letalski prostor in da to ne bi vodilo v nobene priložnosti za nobeno od dveh sprtih strani. Lahko samo potrdim ogrodje poročila, tako kot sem ga predlagal. Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod Romanjoli. Gospod Eržen Bovski. Hvala lepa gospod predsedojoči. Moja politična skupina deli mnenje kolege Romanjolja. Ta sporazum je pomemben za obe strani, pomemben za Izrael in Palestino, pa tudi za naše turiste, gospodarstvo, poslovneže in tudi za okolje. Na področju zračnega prometa potrebujemo razumne ureditve in zato moramo hitro doseči napredek. Pravzaprav je že pozno. Zato se mi zdi odločilnega pomena, da ta dogovor podpremo. In nadalje, rad bi pripomnil, da moja politična skupina predlog spremembe ena kolega Tusa se zavrača že samo zato, ker izhaja iz napačnega starišča, izhaja iz tega, da je izraelska vlada začela s konfliktom v Gazi spomnil pa bi rad na to, da je Hamas vse čas izstreljeval rakete v Izrael. To je gospod Tusas pozabil. To vprašanje konflikta na Bližnem shodu tega ni potrebno omenjati. Parlament ima zelo uravnoteženo stališče, kar se tega tiče, z veliko večino. Odločilnega pomena pa je, da to ni razlog, da bi sedaj zavirali pomembne dogovore med EU in Izraelom, kajti za vse strani, Izraelce, Evropejce in tudi Arabce je pomembno, da podpremo ta dogovor in zavrnemo predloga sprememb. Hvala lepa. Gospod Simpson, prosim. Uh, <clears throat> Hvala, gospod predsedujoči. Govorim v imenu gospoda Lightfrida. Torej, nasplošno se strinjamo s poročilom gospoda Romanjolja, tako kot je tudi povedal gospod Jaržembovski. Dva predloga sprememb sta, nista pomembna za to poročilo. Če bi šlo tukaj za poročilo o politični situaciji v, na Bližnjem vzhodu in konfliktu tam, potem bi bil ta eh, predlog spremembe umesten. Ampak tukaj govorimo o razvijanju skupnega zračnega prostora v Izraelu. Zaradi tega mislimo, da ta predlog spremembe ni ustrezen za to poročilo in ga ne bomo podprli. Kar pa zadeva drugi predlog spremembe, torej da bi nehali uh, eh, pogaja, prekinili pogajanja z Izraelom, mi tega ne naravamo podpreti, kajti kot smo povedali, mislimo, da je pomembno zagotoviti, da najdemo sporazum in o tem glasujemo na plenarnem zasednju. Če se bo pa kaj zgodilo eh, v odnosih ali spremenilo v odnosih z Izraelom, potem bi takrat pač odločili o tem. Ne želimo prehitevati sporočilo, ki ga želim predati, je, da se želimo držati le um, tistega dela, ki zadeva promet in zato predla, eh, podpiramo poročilo gospoda Romanjolja. Če pa, če pa so eh, elementi, ki, o katerih moramo razpravljati, potem moramo o tem razpravljati, razpravljati na plenarnem zasedanju, ne pa na odboru za promet, kjer se odločamo o prometnih vprašanjih. Skupaj številnimi drugimi, tako kot številni drugi poslanci, mi seveda skrbi situacija na Bližnjem vzhodu in v Gazi še zlasti, kljub temu pa bomo podprli uh, poročevalca, kaj ti mislimo, da gre za poročilo, ki zadeva promet in tudi tak mora biti naš odgovor. Če bi šlo potem pa za širše politično vprašanje, potem bi o tem morali razpravljati na plenarnem zasedanju. Hvala lepa. Gospod Kramer. Ja, eh, moja politična skupina tudi podpira poročilo gospoda Romanjolja. Politična vprašanja so seveda pomembna, vendar pa mi nismo odbor za zunanje zadeve. Poleg tega se mi zdi nespremljivo, kako enostranska je ta argumentacija predlogov. Spremem žal obeh avtorjev ni tukaj. To tudi veliko pove. Sicer bi lahko malo poprašal, torej, ali je avtor za ali proti tihotapljenju orožja izstrelitvi raket Hamasa, vendar pa za to ne gre. Zelo enostransko jezi pa me, zato ker smo v Evropskem parlamentu sprejeli resolucijo o Palestini in Izraelu. To je bil bleščeč trenutek in predsednik je potem opozoril na to in tudi njegova politična skupina je to podprla, Torej imeli smo skupno izjavo vseh političnih skupin in potem smo imeli glasovanje, ker ni bilo nobenega glasu proti. In predsednik Pötering, ki je že od 79. leta v parlamentu, je dejal, da se skoraj ne more spomniti, da se je to kdaj zgodilo. In sedaj bi mi kot mali odbor, ki se ne ukvarja z onanjimi zadevami, skušali upletati ta vprašanja. Ne, tega ne smemo storiti. In potem tudi v resoluciji nismo govorili o tem, da bomo imeli nadaljni dogovor z Izraelom. Torej, kar se političnih stvari tiče, moramo tukaj upoštevati sklepe parlamenta in mi kot odbor za promet moramo podpreti predlog poročevalca. Hvala lepa. Nihče drug ne želi besede. Tako da dobi besedo komisija. Prosim. Hvala, predsedujoči. Ne želim krasti vam dodatnega časa, želim samo se zahvaliti kolegom. Komisija, oprostite. Najlepša hvala. Kratek bom želel sem lep povedati, da komisija podpira Vse, ki so danes spregovorili tukaj in tudi poročevalca, menimo, da se mora to poročilo ukvarjati samo z začetkom pogajanj za razvijanje skupnega zračnega prostora. Pogajanja bodo um, v skladu z resolucijo Evropskega parlamenta. V tem trenutku pa gre samo za začetek pogajanj in za izmenjave z Izraelom uh, seveda glede skupnega zračnega prostora in torej pričakujemo z zanimanjem uh, razvoj dogodkov. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa resnično poročevalec, prosim. Hvala. Gospod uh, predsedujoči, bi se zahvaliti, uh, želel bi se zahvaliti kolegom, tudi kolegu uh, poročevalcu v Sencu, sek Senci sekretarjatu in samostalim. Hvala. Muito obrigado. Eh, então passaremos ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. Que... Hvala lepa. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Gre za razrešnico za proračunsko leto 2007. Gre za različne agencije, najprej za pomorsko varnost, potem za varnost v letalstvu in tudi gre za železniško agencijo. O teh treh agencijah ima sedaj besedo gospod Kramer. Zusammen mislim, da lahko vse obravnavamo skupaj. Zadnjič smo že na široko razpravljali o tem, ne bom šel v podrobnosti. Predloge sprememb imamo in bili smo enotni, kako bomo obravnavali poročila. Določeni predlogi sprememb so bili napovedani in napovedal sem, da bi jih podprl. Torej, vse predloge sprememb bomo podprli. Poznamo težave agencije podelili bomo razrešnico, vemo, da imajo težave, vendar pa zahtevamo tudi to, da bi v prihodnosti bolje ravnali z denarjem. Zato kot poročevalec podpiram vse predloge sprememb in se zahvaljujem pri poročevalcih ocenci. Hvala lepa. E, Hvala lepa. Sedaj pa gospod Jaržembovski, EPP. O, vse zveni lepo in prav, da smo soglasni, vendar pa nismo. Torej, eh, predlog gospe Jensen bomo podprli, pri drugem predlogu spremembe tega ne bomo podprli, gospe Jensen, kaj ti tukaj gre za splošni očitek pomankanja koordinacije. Mislim, da je poročilo že dovolj strogo. In potem Liberatski in Simpson, tretji predlog spremembe, tudi ta se mi zdi nekoliko pokroviteljski in tudi nepošten, nepošten, kar se agencij tiče. Preberite si torej. Parlament poziva komisijo naj zagotovi, da bo agencija v prihodnje ohranjala strogo finančno disciplino in spoštovala dogoreni proračun, torej upravila domačo nalogo. Mislim, da so poročila gospoda Kramerja zelo diferencirani po agencijah in da sedaj splošno očitamo, na splošno očitamo agencijam, da ne delujejo po proračunskem načrtu, po proračunu, se mi to ne zdi upravičeno. Veste, da smo leta 2007 imeli v različnih agencijah različne težave. Včasih so bile tudi takšne narave, kot pravi gospa Jensen, da je na primer imela agencija težave, kar se kadrovskega področja tiče, ker je tudi komisija dajala napačna pravila. In da bi sedaj vse skupaj nekako nasplošno združili in da bi rekli, da je agencija za varnost letalstvo počela napačne stvari in sedaj potem to nasplošno uveljavljamo, to se mi zdi preveč pošalno in moja politična skupina tega ne podpira. Dobro, ni pa potrebno sedaj narediti iz tega prevelikega konflikta. Odbor za proračun se bo seveda odločil, kaj bo sprejel, mi podajamo samo mnenje. Pomembno pa je, da smo v poročilih Kramer spregovorili o pomembnih stvarih pri posameznih agencijah. Vendar pa nasplošno moramo reči, da je delo bilo dobro opravljeno in zato tudi podeljujemo razrešnico. In zato menimo, da so poročila diferencirana, vendar pa si ne želimo tega pokroviteljskega tona socialistov, to zavračamo. Eh, Hvala lepa. V imenu socialistov gospod Simpson. Hvala, gospod predsedujoči. Zelo zanimivo je to stališče. Uh, Eh, krščanskih demokratov, da ne bi smeli ohranjati te finančne discipline. To, saj to sem razumel iz besed gospoda Jeržembovskega. Mislil sem, da njihovi prijatelji v bankah se bodo pritoževali, ampak ne pa, da bi imeli pripom glede tega. Kdorkoli, ki je bil prisoten na tistem sestanku, ne vem, če si bil, George, ti takrat, ko smo se pogovarjali o agencijah takrat je postalo kristalno jasno, da smo imeli problem z agencijami, ki se niso držale proračune, ki so prekoračile proračun, tako na kadrovskem področju, tudi tam so bile problemi, problemi za poslovanjem in bilo je obupno, sramotno. Raje ne bi tukaj z davkoplačevalskim denarjem se igral in rekli, ja, pustili bomo naj bo tako, ne smemo biti prestrogi z reveži v teh agencijah. Tega nisem pripravljen. Kot pro, eh, proračunski nadzor se moramo tega držati in naš predlog sprememb, ki velja za vse agencije, ne kritizira, ne pravi. Vsi vse bi morali kaznovati. Pravi samo, da bi komisija morala zagotoviti, da eh, se agencije držijo finančne discipline in da delujejo znotraj dogovorjenega proračuna. In če je to težko, potem bi morali videti moje originalno besedilo, potem bi resnično videli, kaj je ostro in težko. To je samo poskus uh, da bi povzel razpravo, ki smo imeli takrat, ko je bilo jasno, ne samo meni, ampak vsem članom tega odbora, da je bilo jasno, da imamo težave z proračunsko disciplino in da je komisija potrebovala pomoč eh, parlamenta za to, da bi ohranili to disciplino. In točno to sem hotel zapisati v predlogu sprememb. Kar pa zadeva predlog spremembe gospe Jensen, mislim, da izhaja iz neke druge faze, ki je zadevala, ki je zadevala zaposlovanje. In tudi tam je bilo še veliko težav. In torej, eh, recimo ukvarjali smo se s tem, da so zaposlovali ljudi za omejen delovni čas, potem jih niso sprejeli in tako dalje. In potem so pritoževali, da, da so pomankanja in zaradi tega nekako čust, sem naklonjen temu, kar pravi gospa Jensen. Skratka, agencijam in komisiji želimo povedati, da mi kot proračunski nadzornik želimo, da se ohranja ta finančna in proračunska disciplina. Če je to ostro in težko, potem sem kriv. Upam pa, da bo odbor eh, me podprl eh, pri tem in prepričan sem, da nas, bodo, da nas bo podprl tudi eh, odbor za proračun. Hvala. Hvala lepa. Gospa Jensen. Thank you, Chairman. Well, Hvala, gospod predsedujoči. Strinjam se z poročilom sporočili gospoda Kramerja in seveda se strinjam z eh, predlogi sprememb svojim in s predlogom sprememb gospoda Simpsona. Mislim, da niso preostra, mislim, da zatrjujejo to, kar vsi vemo, da potrebujemo finančno disciplino na tem področju. Povedati moram, da moj eh, predlog spremembe izhaja ravno iz razprave, ki smo imeli s temi agencijami in veliko krat so ujeti med različnimi, um, od, različnimi um, organi, ki sprejemajo odločitve in seveda so v težki situaciji. In mislim, da bi to, tudi to morali upoštevati pri um, torej ko se ukvarjamo s tem. In, vendar pa podpiram, uh, torej zagovarjam to, da bi podprli ta dva amandmaja. Hvala. Hvala lepa. Tako, to je tudi konec razprave. In sedaj še besedo komisiji, gospod Bonuči. Na koncu pa bo dobil besedo še enkrat gospod Kramer. Prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Kot predstavnik komisije nimamo težav s, predlogi, spre, s predlogem sprememb gospoda Simpsona. Mislim, da je logično, da bomo Eh, to upoštevali v predelu z eh, agencijah, da se morajo torej držati proračuna in prizadevali si bomo, da, bomo, da jim bomo zagotovili um, kadrovske sposobnosti in nasplošno mislim, da je velik problem pri zagotavljanju osebja uh, v letih 2006 in 2007 uh, ehm, sedaj že zaključeni. Sedaj smo v drugi fazi, ko te agencije lahko normalno delajo in seveda morajo delati znotraj proračunskih določb, ki smo jih eh, ki smo jih začrtali za obdobje do leta 2013. Lani je prišlo do o, o, popravka 15 milijonov in to jim je zmanjšalo možnosti v naslednjih letih, vendar pa še vedno, če se bo ta organ odločil, da bo uporabil rezerve ali pa da bo dorešili probleme drugače, potem je to v redu. Hvala. Hvala lepa, gospod Kramer torej, kar se tega pokroviteljstva tiče, šlo je za interpretacije. Torej, pozivamo komisijo naj zagotovi, da bo agencija v prihodnje ohranjala strogo finančno disciplino in spoštovala dogovoreni proračun. Pravzaprav je to samo po sebi umevno, prisluhnite mi, sedaj sem nekoliko pokroviteljski. Torej, gre za to, kakšna, kakšno je vaše tolmačenje tega. Sedaj bom učencu Ježnabovskemu povedal s to strogo finančno disciplino, to najdemo v vsakem zakonu, pač skušamo samo povedati, da je potrebno to zagotoviti. Sicer bi dejali, ah, saj drugače tudi gre, lahko zamižimo na določeno oko. To bi bil vaš predlog. In zato seveda nismo. In zato sem sedaj strok učitelj, ki me podpira tudi gospod Simpson in tudi danska kolegica, zato se mi zdi, da je to samo po sebi umevno, to ni potrebno zapisati, lahko to storimo. Vendar pa s tem ne bomo še bolj kritizirali, ne bomo naredili tega poročila še bolj kritičnega. não quero deixar de manifestar a minha satisfação porque esta é uma comissão enriquecida, o número de Torej, zelo sem zadovoljen s tem, da imamo tako dobre poslance v našem odboru. Gospod Težnebovski. Torej, če leta 2009 pripravimo poročilo, kjer upravičeno upozarjate na določene pomakljivosti in seveda vas tudi podpiramo pri tem, da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 očitek. Mi v proračunskem odboru s svojimi ljudmi smo tisti, ki smo najbolj strogi. Vendar pa gre za to, ali bi sedaj imeli podrobno kritiko na račun posamezne agencije, to podpiramo, potem pa bi pokroviteljsko dejali še, da mora komisija paziti na vse skupaj. Torej, če bi jaz bil komisija, bi dejal, vedno pazimo na to, da agencije delujejo pravilno in zanesljivo. In dodatnih pozivov k temu ne potrebujemo. Vendar pa komisija je preveč cagava, no smo imeli pa vsaj zanimivo razpravo. Eh, eh, Prav, še Simpson. Mislim, da je to tudi zadnji govornik. Ja, gospod predsedujoči. Uh, moja misel, da je George morda dela za komisijo, če bi se to zgodilo, potem mislim, da bi bil po cel proces ogrožen. Seveda pa bomo ostali pri svojem predlogu sprememb. Hvala lepa. Torej, naslednja točka na našem dnevnem redu tukaj gre za mnenje našega odbora o urejanju delovnega časa oseb, ki upravljajo spremljevalne dejavnosti v cestnem prometu. Besedo predajam pripravljavcu mnenja, gospodu Bloklandu. Je tukaj? Hvala. Gospod Blokland, prosim. Dank u wel, meneer de voorzitter. Morgen gaan we stemmen over het advies aan de werkgelegenheid. Hvala, gospod predsedujoči tukaj gre za urejanje delovnega časa oseb, ki opravljajo spremljalne dejavnosti v cestnem prometu. O tem torej moramo glas, glasovati o nekem načalnem vprašanju. Mislim, da samostojni delavci ne smejo biti vključeni v to direktivo. Menim, da je gotovo, da če bomo vključili to kategorijo, ne bomo povečali varnosti. Obstaja že zakonodaja, kar zadeva čas eh, počitka. Imamo že uredbo, ki eh, določa varnostne standarde. Samostojni, samostojne delavce torej ureja ta zakonodaja. Skušati moramo ohraniti in varovati um, organizacijo dela med delodajalci in delojemalci. Potrebno je, da moramo imeti jasno opredelitev pojma in sodelovanje med organi, ki izvajajo nadzor. Treba se je boriti proti lažnim samostojnim delavcem. Samo tako bomo našli rešitev in samo tako bomo prispevali k gradni notranjega trga. Jutri bomo glasovali o nekem načelnem vprašanju in ravno zaradi tega nisem predstavil kompromisnih eh, eh, predlogov sprememb. Ni lahko najti kompromis, ko govorimo o tem, da bi vključili eh, neko kategorijo delavcev v to direktivo. Ne morem podpreti amandmaje gospoda Gustača, ki ne, ne gre v prid delavcem. Njihovo razmišljanje, po mojem, ni prepričljivo. Kar pa zadeva predlog spremembe 12, govorimo o dokumentu komisije iz leta 2007, nanašamo se na poglavje 3.2. Prebral bom. Če se nanašamo na dejstvo, da lahko bolje zaščitimo varnost, upoštevamo čas vožnje in uporabljamo to določbo. Konec uh, citata. To je točka 3.5 poročila. In tisti kolegi, ki so predstavili predloge spremembe niso prepričljivi. Ko govorimo o mm, noči, o počitku, potem tukaj, če govorimo o kompromisu, potem pre, predlog komisije ni dober. Nekateri kolegi so uložili predloge sprememb in pre, govorimo o, o nočnem počitku počitku o štirih urah od 12. do 7. zjutraj, drugi pa želijo daljše obdobje od 20. do 6. zjutraj. Predlog spremembe številka 3 je neke vrste srednja pot med polnočjo in sedmo zjutraj. In to tudi sam predlagam, tako da bodo delavci in delodajalci lahko bolje organizirali uh, svoje dejavnosti treba je tudi razmisliti o trenutnem stanju, ko uh, skušamo definirati noč. In zaradi tega, kolege, prosim, da podprejo moj predlog spremembe številka 3 ki je po mojem mnenju bolj jasen in ohranja prožnost. Po mojem mnenju je treba varovati ta koncept. Eh, prevozniki morda zaradi neke višje sile, so se znašli v določenem stanju in zaradi tega potrebujemo več jasnosti glede nočnega dela. Treba je varovati delavce. Če se prekorači, morda samo rahlo prekorači delovni čas, to ne sme biti tako hudo, potem pa kar zadeva predlog spremembe 14. Tukaj je kolegica dala velik prispevek, menim pa, da, je, da moramo biti pozorni, da ne bi imeli preveč birokracije. Potem pa predlog spremembe 5. Tukaj gre za bolj reaktiven pristop Eh, zredati se moramo resničnosti. V Evropi imamo mm, dobre sredstva in tukaj imamo direktivo o času vožnje in o času počitka in temeljiti izhajati moramo iz te direktive in iz direktive o delovnem času. Samo tako bomo imeli varnostne, boljše varnostne razmire in in odnose med delodajalci in delojamalci, ki bodo boljši. Potem pa predlog spremembe Kostačer, mislim, da je odličen. Potem pa še 12. Eh, član trenutne direktive, ki govori o tem, da, da morajo biti sankcije proporcionalne. In mislim, da je ta točka, da lahko zadošča. Potem predlog spremembe številka 2, umaknil sem ga. Ta predlog spremembe ni v skladu z um, zakonodajo, ki je trenutno v veljavi, kar zadeva delovni čas. Potem pa predlog spremembe kolegice Paneatopoulos, to tega lahko podprem. Tukaj gre za podporo delavcem in delodajalcem, ki želijo ob nedeljah počivati. Potem bi se želel zahvaliti sekretarijatu za odlično sodelovanje. To je vse. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod Groš, EPP. Ja, danke, hvala lepa, gospod predsedojoči. Ta tema ni vedno enostavna, zato sem poskušal s tremi, štirimi spremembami vse skupaj nekoliko bolj podrobno opisati. Gre za direktivo o delovnem času, ki po današnjem stanju zadeva tudi čas za počitek, naprimer. Torej tisti, ki je voznik vozila nad 3,5 tone, mora spoštovati delovni čas in tudi ostalo pravila, kdor je torej voznik takšnega vozila, mora spoštovati čas za počivanje in tudi delovni čas. Kajti, če si tukaj ogledamo člen 17 v direktivi, potem je tukaj cestni promet jasno izključen. Ti štirje predlogi spremembi naj poskrbeli za jasnost. Po eni strani želim poskrbeti za to, da bi opredelili pojmo nočno delo in da tega ni potrebno spreminjati. Torej, nočno delo med polnočjo in sedmo uro zjutraj lahko takšno ostane. Tega ni potrebno spreminjati. Druga stvar, po mojem mnenju imamo jasno ločnico med delojemalci in delodajalci. In da bi tukaj govorili o lažnih samozaposlenih voznikih, mislim, da je to naloga držav članic ti morajo ugotavljati, kakšno je stanje. In tako mislim, da pogosto je, ali prihaja do lažnih samozaposlenih. Zato sem mnenja, da če bi tukaj komisija podala jasen predlog, kot je počeno dva direktive, potem bi morali povedati, da so mnenja, da so samozaposleni izključeni. To bi bilo jasno. Tretja stvar. tukaj smo govorili o tem, kateri delovni čas velja za zaposlene v cestnem prometu pod 3.5. In če gre ljudem resnično za varnost, potem mislim, da bi to verzel lahko zapolnili tako, da bi dejali, da direktiva o delovnem času velja za vsakega, ki je dejaven v cestnem prometu in tukaj gre nad 3,5 tone in eh, zadeva tudi samo zaposlene pri delovnem in času za počivanje. To bi bilo jasno. In potem lahko komisija še vedno preveri, kaj je pa dejala prej na tem področju. Ali bi naj uporabljali to tudi za področje nad 3,5 tone. To je bila predvsej težka razprava, ki smo imeli in tudi glasovanje je bilo tesno. Ta razprava poteka, tako vsaj razumem, strani komisije. Torej, če pa bi potem znižali to mojo 3,5 ton, potem tega tu ne bi to nič spremenilo, to bi samo razširili tudi na tako imenovane ekspresne voznike, ki ne upoštevajo pravil. Vendar pa to je prihodnost. Torej, rad bi jasno povedal. Želimo si jasnosti, definicije bomo pustili, pustili takšne kot so. Predlog komisije je, da samo zaposlenih ne vključimo, EPP ste nima težav, po drugi strani pa bi bilo veliko boljše, če bi imeli direktivo o delovnem času za vse zaposlene v cestnem sektorju in tudi kar se časa za počivanje za vozila na 3,5 ton tiče. To bi bilo razumljivo za vse in želim si, da bi to tako tudi bilo. Hvala lepa. Jakobs. Dank wel, voorzitter. Um... Hvala, gospod predsedujoči. Na prejšnjem sestanku našega odbora smo že razpravljali o tem. Gospod Blokland nam je nanizal vrsto razlag in odgovorov na naše vprašanja, po mojem mnenju. Je bilo zelo pomembno, da smo dobili odgovore na to vprašanje. To, če dejanski samozaposleni ostanejo izven te direktive ali ne. Gospod Blokland pravi, da gre za načelno vprašanje. Sam pa s stvarani socialistov lahko povem, da ne smejo biti po našem mnenju vključeni v direktivo. Če samo zaposleni niso zajeti v to direktivo, kako potem lahko organiziramo delo? Komisija se tukaj eh, sklicuje na direktivo, ampak menim, da je pomembno eh, ne upoštevati samo čas vožnje, ampak tudi vse administrativne dejavnosti. Eh, tako recimo nekdo lahko dela več kot 48 ur na teden. In pomembno je tukaj se zavedati, da gre za varnost in prevozniki, če, na cest, če delajo na cestah, pomeni, da je seveda tukaj, um, da gre za varnost vseh uporabnikov cest, ne samo avtoprevoznikov. Pogosto prihaja do nesreč. Zaradi tega, ker ne spoštujejo eh, časa počitka in te nesreče so zelo težke. Zaradi tega se ne smemo omejiti samo na finančne vprašanja in vidike. Treba je sprejeti ukrepe zato, da se operaterji, avtoprevozniki ne bodo samo, sami sebi škodovali. Ta v to eh, direktivo je treba potem torej vključiti tudi samozaposlene, kar pa zadeva koncept pojem noči. Pomembno je tudi upoštevanje pravil. Izboljšati moramo stvari tudi na tem področju. Če te kategorije samozaposlenih ne bomo vključili v direktivo, potem je treba dati prednost trenutni direktivi, v kateri samo zaposleni avtomatično lahko, eh, torej spadajo v direktivo o organizaciji delovnega časa. To je direktiva, ki bo vstopila v veljavo marca letos. Hvala. Hvala lepa. Gospa Jensen, Alde. Hvala, gospod predsedujoči. Moja skupina se bolj strinja z gospodom Gožom kot ko z gospodom Jakobsonom. Vprašanje, če samo zaposleni spadajo v to direktivo, težko je nadzirati Eh, delovni teden samo zaposlenih, tako kot nas. Ko pripravlja svoje izračune, je to delovni čas, ko pripravlja strategijo svojega podjetja, kam to spada, gre za delo, gre za prosti čas, težko je to nadzirati. Vendar pa sem mnenja, da lahko podpremo predlog komisije glede lažnih samozaposlenih. Vozniki tovornjakov, seveda, kljub temu, da se zavedam, da je težko ločiti in nadzirati, vendar pa unesti, torej uložiti predlog spremembe, da je treba upoštevati nacionalno zakonodajo glede samozaposlitve in zakonodajo Evropske unije. Razen tega, mislim, da se moramo držati trenutnih pravil glede nočnega dela, da ne spremenimo ničesar glede nedelje. Torej, nasplošno bi rekla, da podpiramo predlog spremembe oziroma predlog komisije z nekaj pojasnili. Vendar pa moram povedati, da ko vidim razvoj v odboru, torej delo v odboru za zaposlovanje, potem se mi zdi, da je težko se drž ohraniti stališče. Mislim, da se ljudje ne zavedajo, da da so vsi že pokriti z zakonodajo glede vožnje in počivanja. Mislim, da bi to lahko zadoščalo, vendar pa bomo uh, seveda podprli, kot sem že povedala. Hvala lepa. Za konec. pa dobi besedo še v imenu zadnjih, gospod Kustačar. Uh. To razpravo sem spremljal tudi v odboru za zaposlovanje. Pravzaprav gre zelo v to smer, da bi se še bolj odalili od predloga komisije in da bi ne pritisk nekaterih držav spet vse oslabili če bi vzeli vsaj malo resno nesreče na cestah in če vemo, da nastaja veliko, prihaja do veliko nesreč prav zaradi zelo gostega prometa, potem moramo storiti kaj na tem področju in biti bolj strogi. Torej samo zaposleni, lažni, samo zaposleni, če lahko nadzorujem lažne samo zaposlene, potem sem sposoben nadzirati tudi samo zaposlene. To je seveda bolj težko, vendar pa načeloma, ko gre za varnost, bi morali, kar se časa za počivanje, kar se vikendov tiče, kar se časa vožnje tiče, morali biti sposobni zagotoviti, da se pravila spoštujejo. Seveda, nismo še želeli vsega nadzirati, vemo, da je to težavno, vendar pa ne želimo si, da bi bili preohlapni glede tega. Kar se odbora za zaposlovanje tiče, veliko stvari, ki so prišle s komisijem, ki so bile jasne, je bilo spremenjenih in je sedaj se skupaj bolj ohlapno. Mi pa si želimo biti bolj strogi, predvsem kar se varnosti v cestnem prometu tiče. ni tako pomembno, kako bi pomagali sindikatom, podjetjem. Glavna skrb je varnost v cestnem prometu. In mnenja sem, da se moramo zazemati za bolj stroga, ne pa bolj ohlapna pravila. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako, nihče drug ne želi spregovoriti na to temo. Tako da sedaj dobi besedo še komisija, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Želel bi se najprej zahvaliti gospodu poročevalcu, gospodu Bloklanda, za poročilo, ki je po mnenju komisije zelo dobro in tudi za predloge sprememb, ki jih je udoložil in ki jih komisija lahko podpre zlasti, kar zadeva eh, to, da bi okrepili vse sredstva za to, da bi lahko eh, pravilno izvajali zakonodajo naj vas opomnim na to, da, eh, eh, da ko smo pripravili direktivo 2002-15 leta um, ehm, 98, je, bila, je komisija predlagala vključitev samozaposlenih voznikov zato, da bi okrepili nezadostno in nezadovoljivo izvajanje delav, pravil delovnega časa, počitka in tako dalje, ki so bila uveljavi takrat. Sedaj pa se je to spremenilo. Imamo novo, močno uredbo, ki v, torej uredbo 561, ki smo jo pa sprejeli pred nekaj leti, ki ureja delovni čas in nočni počitek, ki zadeva vse voznike tako zaposlene kot samozaposlene voznike. Vožnja je, predstavlja dve tretjini časa, um, delovnega časa, tako za zaposlene kot za samozaposlene. Torej je velik del uh, časa ki ga samozaposlenik že vključen v to direktivo. Potem imamo direktivo 2006-52, eh, ki ima še ostrejše zobe kot prejšnja direktiva. Tudi tukaj smo naredili korak naprej. Potem imamo digitalni takograf, ki je zelo učinkovit. In ker je tako učinkovit, celo povzroča probleme, ker je preveč točen pri mirjenju časa vožnje. Torej, mislim, da se je stanje sedaj veliko spremenilo in da, je, da se je treba opirati splošnih pravil. Veliko razprave poteka med parlamentom in svetom o času, o, torej, o splošnem delovnem času. Vendar pa ta direktiva izključuje samozaposlene. In zakaj bi morali mi uh, torej preseči, narediti več kot splošna direktiva o delovnem času? Izvedli smo študijo, pravzaprav več študij, v katero smo vključili tudi upletene strani, imeli smo neformalen posvetovanje s socialnimi partnerji in zdi se nam jasno, da nismo ničesar pridobili tako glede socialnih razmer kot varnosti, če eh, Eh, samo zaposlene vključimo v to direktivo, tudi zaradi tega, ker bi postalo zelo težko nadzirati in preveč birokracije bi bilo pri nadziranju delovnega časa samo zaposlenih delavcev. Poleg tega bi še podaril mit, da je uh, torej omejen čas vožnje dober za um, varnost na cestih. Seveda je dober, vendar pa tovornjaki so vključeni v, torej, povzročijo le šest odstotkov nesreč. Torej, samo šest odstotkov vseh nesreč vključuje e, tovornjake. 16 odstotkov vseh e, nesreč s smrtnim izidom. In tukaj gre torej za nesreče, kjer so vključena ta vozila, niso pa ti vozniki odgovorni, kaj ti delež odgovornosti je nižji od 6 odstotkov in nižji od 16 odstotkov za nesreče s smrtnim izidom. In torej ni prav, če rečemo, in to so študije tudi potrdile, ni prav, če rečemo, da vozniki tovornjaki predstavljajo veliko nevarnost, večjo nevarnost za varnost na cestah kot drugi vozniki. Morda so celo boljši od drugih, kaj ti imajo poklicne kvalifikacije, ki jih drugi vozniki nimajo. Gospa Lichtenberg, res je in to, je, to temelji na statističnih podatkih. Pravo vprašanje tukaj je določiti, ko, kdo bo vključen in kdo ne bo vključen v to direktivo. In zaradi tega smo se potrudili pri definiciji delavcev, ki so nekako na robu te definicije in ki se jih lahko morda uh, tolmači na več načinov, ki pa v resnici so zaposleni delavci, kajti tudi, če nimate prave pogodbe o zaposlitvi z določenim delodajalcem, delate pa samo za enega delodajalca, za eno podjetje in celoten prihodek je odvisen od tega delodajalca. Ti vozniki tovornjakov, če jih opišemo kot samozaposleni ali kot zaposlene, so v resnici zaposleni vozniki in bi torej morali spadati v to direktivo, zato da bi jih začitali, zaščitili tako socialno kot tudi glede varnosti na cesti. In to je predlog, ki ga je podala komisija in utemeljitev, ki smo jo podali. Še ena pripomba glede nočnega dela. Trenutno besedilo direktive ki je bilo pripravljeno po težkih pogajanjih glede nočnega dela. Vsaka minuta, tudi ena sama minuta, ki jo voznik eh, preživi za volanom, v času glede na um, določen, neki, za določitev v posameznih državih članicah, to ni logično in nima nobene povezave z varnostjo na cestah. In eh, pravilo mora biti tako, da ga lahko uporabljamo in če uporabljamo dve uri pri definiciji, ki so jo dali države članici,

Hvala lepa. Za konec še gospod Blokland, prosim. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Telegrafski bom. Naj povem, da se popolnoma strinjam s tem, kar je dejal predstavnik komisije. Posredoval nam je namreč že vse potrebne odgovore. Naj dodam še nekaj. Kolega Groš je govoril o tovrnjakih nad 3,5 tone. Mislim, da je to problem, vendar tega ne moremo rešiti v okviru tega zakonodajnega besedila. Mislim, da moramo obrati neko drugo pot. Odločiti se moramo za drugo strategijo. Seveda je jasno, da se določajo neke meje. nekatere so mogoče samovoljne. Potem ste govorili o nesrečah. Seveda, vsaka nesreča je odveč. V določenih nesrečah imamo tudi dovor, tovornjake, vendar nihče še ni dokazal, da samo zaposleni prevozniki povzročajo več nesreč kot zaposleni prevozniki, ki imajo določeno pogodbo z nekim podjetjem pomembne so izkušnje voznikov. Sveda, če nek voznik vozi lasten tovornjak, bo verjetno bolj pozoren in previden. Potem naj spomnim, da imamo že neko besedilo o času vožnje in počitka in v tistem okviru moramo razrešiti ta vprašanja. To je torej delo, ki ga moramo opraviti. Seveda moramo v spredje postaviti varnost na cestah, vendar to je že predvideno v ustrezni uredbi. Potem nadzor in spoštovanje pravil. Seveda. je jasno, da samo zaposleni praktično sami opredeljujejo svoj čas dela, težko je opravljati nadzor. Kolega Jaržembovski je dejal, mogoče sem lahko samo zaposleni, nočem, da me nihče nadzoruje, ko delam. Seveda je to razumljivo. Vendar je tudi pomembno, razumeti, da moramo sprejeti neko zakonodajno besedilo, ki bo predvidevalo neke oblike nadzora, ki se bodo lahko izvajale. Drugače vse to nima smisla. Upam, da boste jutri pozitivno glasovali v mojem poročilu. Hvala lepa. Rad bi spomnil na to, da. bomo o tem poročilu, pa tudi o ostalih, ki smo jih prej obravnavali. Glasovanje jutri do povdne, ki se začne ob 9. zjutraj. Sedaj pa naslednje poročilo gre za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga. Na to temo dajem besedo gospodu Grošu, prosim. Ja, danke, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Domnevam, da kar se dostopa na trg mednarodnega cestnega prevoza blaga in avtobusnega prevoza tiče, lahko to obravnavamo skupaj. Imeli smo že različne sestanke, ki smo jih organizirali. Imeli smo tri tehnične sestanke, tudi tri neformalne trialoge in tudi sestanke s poročevalci v senci. Razmere so enostavne, vendar pa ne prav lahke. Torej, če nakratko pozamem, gre za dve točki. In zdi se, da se potem ti točki uporabljata druga proti drugi, kar se avtobusnega prevoza tiče, gre za pravilo 12 dni in kar se blaga tiče, pa gre za kabotažo. Pri avtobusih bi rad opozoril na to, da je parlament pred glasovanjem na plenarnem zasedanju znova uvedel to pravilo 12 dni. In eh, skupno stališče ne upošteva tega pravila 12 dni. To pomeni tudi, da smo seveda prosili svet oziroma vprašali svet, ali se o tem ne bomo več pogovarjali, To ni bilo tako in svet je dejal, da je bil že podpisan sporazum z vsemi evropskimi državami in da je to podlaga za razpravo in da teh 12 dni ne izključujemo iz tega besedila. Besedilo pa je že bilo sprejeto strani držav članic. To bi lahko bila podlaga za kompromis parlamentu. Poleg tega bi dejal, da pravzaprav večjih bistvenih težav, kar se avtobusov tiče, ni. Zavzel pa bi se za to, da če bomo prišli do dogovora v trialogu s svetom, kar se pravila 12 dni tiče, da se to ne bi zgodilo aprila 2011, kot je predvideno za ostali del, da bi ta del uveljavili kar se da hitro. Kaj ti? tukaj gre za zelo aktualne razmere, kar se blaga tiče, tukaj prehajam na kabotažo. Kabotaža ni enostavna tema. Parlament se je večinsko zavzel za odprtje te kabotaže v naslednjih treh letih. Torej, omejitev na tri kabotaže v sedmih dneh v prvi fazi in potem popolno odprtje. Svet je drugačnega mnenja. Tudi v bližnji prihodnosti se zdi, da svet meni, da moramo omejiti kapotažo na tri dni v sedmih dneh. In da bi naj komisija izdelala študijo, kjer bi analizirali to, ali bi bila, po, bilo potrebno nadaljne odprtje kapotaže. Več svet v tem trenutku ne pove. Kar me nekoliko bolj skrbi, pa je skupno starišče in da se pojavlja besedica začasno. Resnično smo se dogovorili in to je bila tudi podlaga predloga komisije, da prav koncept začasno vodi nekatere države članice do tega, da so zelo inovativne da resnično potem ni m, mm, nihče več vedel, kaj lahko počne v drugi državi. In zato sem še vedno mnenja, da kar se direktive tiče, ne glede na to, kakšna bo definicija kabotaže, da ta pojem začasno nima kaj iskati tu in ne smejo države članice imeti možnost biti inovativne na tem področju. Potem drugi vidiki, direktiva o napotitvi delavcev, za nekatere je jasno, da mora to veljati, drugi o tem ne želijo govoriti. Morda bo to samo vodna izjava, ne vem. To je morda dobra pot za iskanje kompromisa, ne da bi se potem kdo popolnoma izrekel za uporabo določene določbe in potem kombiniran prevoz določene države članice imajo drugačno mnenje in ta direktiva ne more spremeniti nekaj, kar je zapisano v kombiniranem pravozu v drugi direktivi. Torej, morda, če bi imeli vodno izjavo, bi to prineslo težave, tako se zdi. In tiste države, ki so bile za vsakršno odprtje trgov, za vsakršno obliko liberalizacije, so sedaj nekoliko drugačne, saj se razvijajo protekcionistične težne, ki so po mojem mnenju zaskrbljujoče. In potem še podrobnosti, kar se časovnega načrta tiče, smo si želeli usklajenosti s poročilom kolegice Tikal. Upam, da bomo to obdržali, to usklajenost in da ne bo prihajalo do težav zaradi časovnega razporeda. Da bomo vse razrešili po zakonodajni poti. Torej, da če dosežemo dogovor, da bi želeli ta dogovor seveda začeti kar se da hitro izvajati, seveda v dogovoru z državami, članicami in na pravilen način. Tako sedaj pa še enkrat k temi kabotaže. Mislim, da moramo pričakovati znamenje strani sveta, da s tremi kabotažami na teden se zgodba ne konča. In da gre tudi za drugačne vidike. Drugič, da moramo imeti jamstvo, da pojem začasno nikakor ne bo vodil do tega, da bi določene države šikanirale voznike. In če se bo trg odprl in če bodo določena podjetja prišla iz druge države k nam potem, seveda mislim, da se bo vse skupaj uredilo. In še zadnja točka, kar se prevoza blaga tiče, gre za to, da bi omejili kabotažo, zato, ker se bojijo, da bi lahko prišlo do socialnega in fiskalnega dumpinga. Po drugi strani pa imamo predvidene ukrepe, tudi na predlog komisije, ki bi najprej povedale fiktivna podjetja. In kot Belgijec to zelo dobro poznam in vedno znova sem postavil vprašanje, koliko tovornjakov pa se lahko slači v poštni predaj, ker imamo tudi podjetja, ki imajo samo registrirano poštno številko. Torej, če je svet tako protekcionističen, kar se kapotaže tiče, po drugi strani pa ne daje sredstev, proti tej obliki in boja proti utaji davkov, potem mislim, da je to predvsej neusklajeno. Mislim torej, da moramo spregovoriti o tem, da se bo kabotaža zgodila, da bomo tukaj bolj odprti in seveda moramo jasno povedati, ali bomo dali jasno znamenje strani Evropa ali bomo imeli 27 zakonodaj. varnosti. Resnično ne, postavljamo pod vprašaj, lahko storimo korak in mislim, da bo parlament pokazal določeno prožnost pri obeh vprašanjih, vendar pa pričakujemo tudi usklajeno delovanje sveta. Ne pa, da pri določenih točkah slišimo da, pri drugih pa ne, samo zaradi tega, ker določena država članica v tem trenutku obravnava evropski prometni sektor bolj kot nacionalni prometni sektor. Torej, toliko glede mojih uvodnih pripomb k obema temama. Mislim, da je dobro, da bi dosegli skupno stališče, kajti sicer bomo v predvoljenem času, ki ni najbolj ugoden, soočeni z vprašanji samega sektorja, kaj ste storili na tem področju, zakaj tega niste želeli razrešiti. Sedaj imamo prehodno obdobje dveh treh let, kjer obstaja veliko negotovosti. In kar se dostopa do poklica tiče, o tem bomo govorili jutri, po mojem mnenju bi bilo dobro, če bi spregovoril o teh fiktivnih sedežih podjetij in drugič je pomembno tudi, da vzpostavimo časovni razpored, kar se poročila tika vtiče, ki bo realističen, ki bo državam članicam dal možnost, da to na ustrezen način pripravijo, da pa ne bo šlo za to, da bi ta, to obdobje razširili na 5-6 let iz kakršnega koli razloga že. Sicer bomo spet imeli težave z državami, dajali nam bodo, da povezav še ni, da baze podatkov ne delujejo in tako dalje. Drugi pa bodo podajali že vse informacije. Mislim, da to tudi ne bi bilo usklajeno. To, toliko o poročilo moje kolegice tika v jutri. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj še postopkovna pripomba. Torej, govorili smo o dostopu do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga. vendar pa, če ni ugovorov in če se vse politične skupine strinjajo, potem bomo obravnavali istočasno tudi drugo poročilo. Torej, ne samo mednarodni cestni prevoz blaga, temveč tudi poročilo o dostopu do storitev za avtobusnega prevoza. Do storitev avtobusnega prevoza. Očitno ni ugovora. Gospa Ajala, prosim. Hvala, gospod predsednik. Naj se zahvalim kolegu, ki je izkazal veliko odprtost, kar zadeva ti dve temi. Ugotovili smo med samimi razpravami, da so se različne vidiki obravnavali na različne načine. Prejšnji teden v okviru neformalnega trialoga je parlament izkazal veliko zanimanje za to, da bi razrešili še nerešena vprašanja. Svet je mogoče upravil nek korak nazaj v primerjavi z že doseženim dogovorom. Kar zadeva ta dva dosjeja, mislim, da ju moramo obravnavati kot en sam svežen. Kot sem že dejala, ima svet nekaj težav, spremenjena je bila tudi časovnica. Kabotaža je na primer bistveni element za prihodnost. Zaradi tega menim, da ne bi smeli preveč popuščati. Teh 12 dni se mi zdi nek dober predlog, kar zadeva prožnost, vendar s tem se postavljajo tudi uh, težave glede na varnost in na socialne vidike. To, kar zadeva predlog poročevalca. Pa čeprav je ta razprava že dokazala, da bi mogoče na celotnem področju potrebovali več prožnosti, kar zadeva prevoz blaga vemo, da mora ta prevoz upoštevati tudi potrebe nekaterih turističnih regij. Kar zadeva kabotažo, smo lahko ugotovili, da se stvari precej komplicirajo v svetu. Sama pa zaupam poročevalcu in eh, upam, da bomo lahko obrali tako pot, da bomo prepričali svet, da potrebujemo pravno varnost. To pomeni, da moramo opredeliti zelo jasne roke. Ne smemo odlagati v nedogled možnosti, da bi našli neko rešitev. Področni delavci so nam dejali, da je stvar kabotaža zelo komplicirana področni operateri želijo neko jasno bodočnost, kar zadeva potem skupni prostor za prevoz blaga. Tvegamo tudi socialni dumping, ne samo fiskalni dumping. Komisija in tudi svet si morata prizadevati za to, da bo končni dogovor predvideval tudi te vidike. Dejala sem, da potrebujemo pravno varnost, vendar tudi socialno varnost in tudi določena jamstva na davčnem področju. Časovnica mora biti čim bolj jasna. Moramo, vedeti, da, moramo se spominjati tega, da se nahajamo v predvoljivnem času. Ne smemo zavlačevati in najti čim prej rešitev. Hvala lepa. Sedaj pa imenu Alde. Najlepša hvala. Tudi sam bi se zahvalil Matjeju za vse to, kar je povedal in za upravljeno delo. Mislim, da moramo izpostaviti tri glavne točke. Matjej je govoril o protekcionizmu. To ni nekaj nepomembnega treba je razumeti, da potrebujemo jasna pravila, naprimer na področju kabotaže. Potem je pomemben okoljski vidik. Treba je razumeti, da kabotaža v tem okviru odigrava pomembno vlogo. Tretja točka, moramo opredeliti neka temeljna načela, neka temeljna pravila. Trenutno imamo na voljo neke uredbe, ki se čisto nasprotno izvajajo in razlagajo mislim, da razmere torej niso najbolj pozitivne. Kar zadeva predlog sveta, mislim, da nam s tem prihajajo naproti. In kar zadeva te tri točke, ki sem jih omenil, mislim, da moramo ustrajati na tem, zato da nam bo svet skušal ugoditi. Zaradi tega trenutno ne morem sprejeti tega, kar nam pravi svet. Ostajajo še nejasni vidiki, ki jih je treba razjasniti, obenem pa moramo sprejeti neka pravila, ki jih bo mogoče izvajati. Potem, kot je dejal Matijas, je treba zmanjševati ovire. Leta 2014 moramo imeti na voljo popolnoma odprt trg države članice se morajo tudi boriti proti pojavu lažnih podjetij. Pomembno je, da lahko službe raznih držav med seboj komunicirajo, zato da bodo lahko nadzori učinkovitejši. Mislim, da ne moremo sprejeti tega, da nek tovornjak vozi prazen. Potem, kar zadeva tranzit, pri tem je treba upoštevati zelo komplicirana pravila, ki trenutno veljajo. Menim, da bi morali poiskati nek kompromis s svetom. Moramo se izogniti temu, da pride do zlorab in eh, okrepiti nadzor. Matiju je podal tudi nek zanimiv predlog. Treba je upoštevati, da imamo seveda določene bilateralne dogovore tudi na železniškem področju, pri tem je pomembna vzajemnost. Treba je, da vedno zagotovimo dostop do trgov, tako kot smo delali na drugih področjih, moramo to zagotoviti tudi na tem področju. sam seveda se ne zauzemam za socialni ali davčni dumping. Vendar mislim, da v teh primerjih ne moramo vedno govoriti o dumpingu. Državam članicam moramo omogočiti, da lahko sklepajo določene dogovore. Naj sklenem svoje razmišljanje poročevalec mora ustrajati na stališčih parlamenta in ne sme preveč popuščati pred svetom. Hvala. Potem pa še naslednje, kar zadeva 12 dni. Poročevalce popolnoma podpirano. Prečujem se, gospod predsednik. Ja, herzlichen Dank. Um... Hvala lepa rečem lahko le, kar se tiče kolega Sterksa, da se strinjamo, da se ne strinjamo. Kaj ti? Tukaj gre za to in govorimo o kabotaži, da razmere v Evropi niso primerljiva, da negativni učinki v različnih državah imajo različne učinke. Tu se ve, da ne gre za zlonamernost, že kar na samem začetku, gre tudi za bližino in oddaljenost. To je pomembno. In to redko pravim. Tukaj imam določeno razumevanje za stališče sveta in za dejstvo, da je težko doseči dogovor kar se posameznih točk tiče. Vprašanje praznih tovornjakov pri kabotaži. To ima seveda upravka s tem, da je to ena od možnosti, da se ljudje izognejo. Torej, veliko krat smo govorili o kabotaži, že ko je nekdo prevažal, prevažal za boj paradižnikov, naprimer. In je potem to veljalo za kabotažo. Torej, to je jasen odziv na zlorabe, ki smo jim bili priča. In vsi, ki govorijo o tem, da se želimo izogniti socialnemu dumpingu, bi rada upozorila na nekaj. Preskrbite si svoje države članice sodbe, sodno prakso na tem področju videli boste neverjetno ustvarjalnost pri zlorabah in pri razlikah v socialnih sistemih v Evropi. Videli boste konstrukcije, ki so nepojmljive in resnično je težko si predstavljati, česa vsega si ljudje ne zamislijo samo, da bi obšli socialna pravila. In seveda je to potrebno nadzorovati, kajti konkurenčnost deluje, če imamo poštena pravila. Ne pa, če se razlike sistemat, sistematsko izrabljajo. Seveda potem potrebujemo nadzor. Tega ni, pomo, tega ni možno zanikati. In seveda tudi, kar se intelektualne lastnine tiče. Seveda, je prepovedano, so kraje prepovedane, vendar pa če se to zgodi, kaj pa moramo proti temu. Torej, če imamo v Evropi danes socialne sisteme, ki so pod velikim pritiskom in če jih bomo ogrozili tako, da bomo dopustili ta socialni dumping, potem bo šlo tudi za davčni sistem, naprimer. Potem se ne smemo čuditi, če bo v vseh državah članicah težko financirati te sisteme. Mi tukaj se ne zauzemamo za, samo za interese voznikov tovornjako, naprimer. Gre za to, da želimo biti uravnoteženi, želimo si varnosti za zaposlene na tem področju, pa tudi za to, da bomo ustvarili gotovost za podjetja, kar se zakonodaje tiče. Da pa bi poskrbeli samo za to, da bi določena podjetja v določenih državah izkoriščala pravne sisteme in jih zlorabljala v svojo korist in da bi rekli, to je vse lepo in prav, žal tega podpreti ne morem. Tukaj moramo biti bolj dosledni, gre za poštenost, kar se konkurence tiče, gre za varnost v prometu, gre za poštenost v delovnem razmerju in zato, ja, gospod Jarzembovski, morda vas to dolgočasi, vendar pa tako mala podjetja, ki trpijo zaradi prakse velikih, kot tudi izkrivljanje konkurence, ki se pojavlja med državami. Vse to je nekaj, kar bi vas moralo zanimati. Prosim, da vas to zanima. Torej, govorimo o pravilih. O pravilih, ki bi naj bila sedaj še nekoliko bolj ohlapna. To je zelo pomembno. Zelo smo si prizadevali za to zakonodajo in sedaj moramo poskrbeti za to, da jih bodo ustrezno, pravilno izvajali, da bo dober nadzor in da bomo s tem dosegli tisto, česar smo si želeli. Pa naj si bo to pri kabotaži ali pri celotni razpravi o pravilu 12 dni. In to pravilo 12 dni. Da, zaradi našega pritiska smo prišli do dogovora tudi s socialnimi partnerji. To mislim, da ni slabo. In to je bil dober dogovor, ki upošteva vse interese. Če tega ne bi storili, če ne bi ustrajali na tem področju, bi do, ne dosegli ničesar. Torej, prosim, ne govorite o tem, da je vse smešno. Gre za poštenost na področju konkurence in to moramo vzpostaviti. In tukaj gre za to, to mora biti popolnoma jasno. Tukaj seveda so stvari zame pomembne. Zato si bom to podrobno ogledala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Erzembovski. Gospa kolegica, kolegica, kar ste dejali, je vse lepo in prav, vendar pa to nima pravka s temo, naprimer. V Nemčiji, če vprašate gospoda Kramerja, imamo zvezno državo, torej imamo seveda tudi razlike, kajti naprimer plače v Frankfurtu so drugačne kot kje druge, kot v Hamburgu, Münchenu naprimer, kajti tudi najemnine kot busu so drugačne kot v Posarju. Torej, razlike obstajajo in tudi pri plačah in to na enem samem trgu, v Nemčiji naprimer. Česar pa si ne želimo je, da bi imeli prevelike razlike. Vendar pa, da bi sedaj vse bilo enako, to gre predaleč, vedno obstajajo razlike, vedno obstajajo razlike. O Nemčiji seveda tudi govorimo, da bi naj imeli podobne razmere za življenje posod po Nemčiji, vendar pa seveda razlike obstajajo med Münchnom in kakšnim manjšim mestom. Pripričam se, da tudi na portugalskem obstaja razlika med portom, Lizbono in Agarvom. Torej, seveda se moramo boriti proti socialnim zlorabam, vendar pa resnično morate povedati, česa si želite, kar se kabotaže tiče. Kabotaža predstavlja približno 4 odstotke celotnega transportnega obsega ali bomo imeli skupni trg ali pa ga ne bo. Seveda smo imeli velike razlike, naprimer Nemčiji z bolgarskimi vozniki tovornjakov, vendar pa, če govorimo o razlikah in če potem želimo vse skupaj zravnati, potem bo to uničilo trg, skupni trg in to ne bo nič prineslo. Razmere je potrebno spremljati, kakšne so bile razlike v plačah in v življenju leta 90, leta 85, leta 95, leta 2000 in leta 2009. Potem lahko gotovimo, da je prišlo do sprememb. Plače se približujejo, vendar pa vemo, da ima vsaka država svoj socialni sistem. Vemo, da danci to financirajo z davkom na dodano vrednost, nemci drugače. Torej, Pustimo stvari na svojem mestu, razlike bodo vedno obstajale. Paziti moramo to, na to, da ne bo dramatičnih razlik, boriti se moramo proti podjetjem, ki imajo samo sedež. Z veliko večino smo sklenili, da bomo leta 2014, torej zdaj smo leta 2009, to pravilo kabotaže, ki samo ustrahuje nekatere voznike tovornjako, da bomo s tem nehali. Lahko bi rekli tudi kasneje, vendar pa svet pravi, da naj ostane tako, kot je. Torej, da si ne želijo skupnega trga. Še vedno želijo povzročati težave tovornjakarjem. To pa ni evropski pristop. Dve stvari bi rad izpostavil. Prvič, dogovoriti se moramo o dosejo groš tikov, vendar pa ne za vsako ceno. To pomeni, da ne sme biti tako, da svet reče nič premiko pri kabotaži, uspelo pa nam bo doseči dogovor pri avtobusnem provozu. Ne, tako ne gre. Pripravljeni smo na mešetarjenje, takšno je politično življenje, vendar pa pravilo 12. Ni tega ne smemo oslabiti. To, kar smo sprejeli mi in tukaj se strinjam z vami, gospa Lichtenberg, je bilo na podlagi dogovora med socialnimi partnerji. In to moramo spoštovati. Vidim že, da želi svet to narediti bolj ohlapno. Kar se kabotaže tiče, 2014, tukaj sem prožen, vendar pa da bi v prometnem sektorju omejili konkurenco in skupni trg. Tega ne smemo storiti, Matija. In zaupam, da boš svojo belgijsko spretnostjo, saj so belgijci zelo spretni, sicer države že dolgo ne bi bilo, torej, da ti bo to uspelo. Zaupam ti in mislim, da ti moramo pomagati in reči, da pripravljeni smo na dogovor, vendar pa ne za vsako ceno. To mislim, da je naš najboljši moto. Hvala lepa. Gospod Simpson, prosim. Hvala, predsedujoči. Govorim osebno, gospa je govorila v imenu skupine, jaz pa osebno, vendar pa razumem, o čem govori svet. Strinjam se, da trenutno potrebujemo pogajanje in pogledati, kakšen bo izid, vendar pa sem bil vedno prepričan, da je čas zelo pomemben v politiki in če zdaj, če razpravljamo zdaj o takem predlogu v času hude gospodarske krize in v času tik pred uh, evropskimi volitvami, potem je ta čas zelo neprimeren, kaj ti vse to bomo čudili. Ne ko greste na cesto in lahko povem Đorđu, da ko greste na ulico, ljudi ne zanima kabotaža. Pravzaprav niti ne vedo, kaj pomeni kabotaže. Zanima pa jih, zakaj bomo dovolili tujim voznikom, da naredijo toliko potovanj po tuji državi, ko imamo svoje voznike ki nimajo dovolj dela, nimajo dovolj dobička. Takšna bo situacija. Videli smo pred dvema tednoma to v, združeni, v Združenem kraljestvu s tujimi delavci, vendar pa se to ne bo omejilo na Združeno kraljestvo. Tudi druge države bodo k malu se soočale z istimi težavami, ko se bo kriza še poglobila ko se bom vrnil domov in bom rekel v redu, morda boste morali zapreti, kaj ti Bolgari in Romuni bodo prišli, ampak to je vse samo zaradi kabotaže in zaradi prostega trga. In, uh, Ni čudno, da ljudje ne zaupajo parlamentu, če se vračamo v naše okraje in jim tako razlagamo svoje odločitve. To so resna vprašanja, s katerimi se moramo spoprijeti. Eh, če želite, eh, je, gre tukaj tudi za praktičnost, ko ljudje registrirajo vozila v drugih državah, zato ker so davčno ugodnejše plače se morda približujejo, ampak se, se, se še vendarle niso približale. In ravno tako uh, davki na goriva še niso usklajeni. In trenutno je, uh, torej pogoji niso enaki za vse, ampak mi pa se obnašamo tako, da nas to ne bi zadevali, odprli bomo trg, prost dostop, kabotaža, ne da bi v resnici pogledali, kakšno zapuščenje, kakšno razdejanje zapuščamo za seboj v državah članicah in drugič, kakšno je dojemanje ljudi, eh, ljudi, ki jih mi tukaj predstavljamo, ljudi z ulice. In za britanskega politika, kar se je zgodilo pred nekaj tedni v uh, naftni rafineriji, je bil, to nas je streznilo. In, in uh, sindikati, na sindikati so na to gledali kot na enake možnosti, zato da se Britanci lahko potegujejo za tista dela, za katera se potegujejo tudi tuji delavci. In tudi vi boste to doživeli pri tem predlogu, če bomo nadaljevali po tej poti dojemali nas bodo kot nekoga, ki dovoljuje tujcem, da vstopajo in ne skrbi za svoje lastne državljane. In sam tega ne bom podprl. Sveda sem za možnosti za vse, ampak zato, da bi ustvarili te možnosti, moramo imeti enake pogoje za vse in nihče ni teh pogojev še zagotovil ne pri nas, ne v Avstriji, ne v Nemčiji se delavci ne morejo enakovredno potegovati, pravim potegovati za dela za delavci iz, druge, iz drugih držav. In tukaj, glede tega, moramo biti zelo pozorni. George govori o federalni republiki Nemčiji, George, ne vem, kakšna je situacija v Bavariji v primerjavi s Šlezvink-Holštajnom in vem, kako je v Združenem kraljestvu, mi imamo nacionalne sporazume in se nas torej to nič ne tiče. Tukaj potrebujemo kako nas dojemanje in tukaj moramo biti previdni, ko se vrnem domov, če je vse v redu na našem, bi bilo vse v redu v našem vrtičku in če bi bilo veliko dela za vse, potem bi take vrste predlog po mojem mnenju bil smiselen. Vendar pa žal danes uh, situacija ni taka. In Zato prosim, seveda se bomo, sku, bomo skušali liberalizirati trg, ne vem točno, kaj to pomeni. Vsakeč, ko liberaliziramo, se zgodi cela tragedija. Ampak mislim, da moramo biti zelo previdni. Trenutno sem zadovoljen s Matijojevem predlogu in počakal bom, kaj se bo izcimilo iz pogajanj. Vendar Dar pa se ne, eh, ne, os, ne skušate osmešiti sveta, kot da ne razumejo, kaj govorijo. Uh, morda trenutno jih je strah uh, skupnega trga in morda imajo za to dober razlog, zaradi tega, ker se v tej gospodarski krizi vsi zelo, uh, so vsi v težki pol, m, položaju. Ne želimo tega še poslabšati. Hvala. Hvala lepa še zgolj nekaj minut časa imamo, pa še dve javljanji. No, Poročevalce bi nekaj vprašal. Spet želite zaprositi za besedo? Torej, še dva imamo. Potem boste morda dobili besedo še enkrat. Okay. No, no, no? Smem postaviti vprašanje ali ga ne smem? vprašanje zadeva predlog spremembe 3, Matju, ki govori o kombiniranem prevozu. Nisem prepričan, kaj to pomeni. Kombiniran prevoz. Naprimer, ali um, predor pod uh, Rokavskim prelivom in In potem uh, pot naprej po Združenem kraljestvu, ali je to kombiniran prevoz? Ja v bistvu ste dejali, da potrebujemo skupni trg v Evropi, vendar pa ta mora biti dobro organiziran in pošteno organiziran, vendar pa to ni tako. Torej, lahko bi dejali, da potrebujemo tudi enake pogoje na področju davko in tako dalje. Sedaj pa imamo tovornjake iz Španije, ki perejo preko Francije v Luksemburg, tam poceni na bencinski črpalki črpajo gorivo in potem peljejo naprej na Polsko in to je noro. Vendar pa to ne gre samo, tukaj ne gre samo za to, da nimamo harmoniziranih davčnih stopenj. Pri plačah je podobno vendar pa ne gre samo za plače. Seveda obstajajo razlike, vendar gre za razdalje in tega pač ne moramo spremeniti, kakorkoli že. Torej, če bomo imeli davčno enakost, da bo benzin popolnoma ali vsaj stav zelo podobno, potem to ne bo imelo opravka s konkurenčnostjo in zato je potrebno to urediti na davčni ravni. Vendar pa tega niste storili, sedaj pa si vseeno želite skupnega trga, to ni pošteno. Hvala lepa. Gospod Tržambovski. Kolega Simpson, govorite o enakih pogojih in jih zahtevate, vendar pa njegova vlada je proti kakršnemu okolju usklajevanju davkov in najviše cene benzina so v Združenem kraljestvu. In ne želijo znižati cen, kajti to bi potem pomenilo enakost. Vedno sem se zazemal za to, vendar pa države članice so se vedno dogovorile, da se tega ne želijo. Dejali so, da ni nobene možnosti. Ne moramo sedaj reči, da pri pomembnih vprašanjih želimo doseči dogovor, potem pa se bomo sklicevali na neenakosti in bomo uničili skupni trg. Svojo argumentacijo, Brian, bi popolnoma spremenili zračni promet. V Britaniji lahko letijo le še letalske družbe, ki so britanske ali imajo dovoljenje. Tudi Nemci bodo zaprli svoj prostor in bodo dali samo nemška letala, letalske družbe lahko pristajajo na nemških letališčih. In se potem dogovarjajo na dvostranski ravni z drugimi državami. Želimo torej omejitev na nacionalni ravni. Pa vse to je vse skupaj neumnost. Torej, skupni trg ima prednosti in slabosti. Nikoli ni popolnega ravnotežja. V moji državi in celo gospod Kramer bi to potrdil. Ustrajamo na tem, da sindikati in delodajalci izpogajajo plače in da niso prepisane v zakone na državni ravni. Torej, če, tem, če to ni tako in če potem ni nadzora, potem nimam možnosti, da povem, da morajo vsi imeti enake plače. Grki, Škoti, vsi. Kmetje, na primer. Vse to je neumno. Brian Simpson. Seveda, predvoljeni boj poteka, vemo, da si del tega, vendar pa načela skupnega trga veljajo in jih ne moremo kar tako izničiti. Če bi tako argumentirali, kot si to ti počel, potem lahko pozabimo na skupni trg. Potem tudi ne bomo imeli odprtja železniškega prometa, imeli bomo francoske železnice, ki so last samo francozov, kajti to zagotavlja francoska delovna mesta. Ne Nemci, ne Španci ne morejo stopiti na ta, na ta trg. Mislil sem, da smo dosegli že nekaj več napredka. Temos ainda mais o, o senhor uh, Kirkop. Še nekdo se je javil besedi? Kirkop. Tempo... Kratko, prosim, kajti res nimamo več veliko časa. Um, Zelo kratek bom, gospod predsedujoči. Nisem slišal prve pol ure Simpsonovega govora, vendar pa sem slišal zadnje tri minute tega govora. In povedati moram, George bo morda nekoliko razočaran na tem, da to, kar sem slišal v treh minutih, se mi ni zdelo preslabo. In če Brian je v predvolilnem boju, nisem prepričan, da bo dobil prednost, da bo prednost izhajala iz te razprave. Kajti mislim, da se v Združenem kraljestvu glede, spri, glede tega strinjamo. In z Džordžem pa se strinjam, da imamo visoke davke na gorivo in tako dalje. In To pomeni, da eh, sami sebi pljuvamo v skledo in če bi naša vlada eh, morda pomagala svojim delavcem, potem bi to seveda lahko pomagalo tudi nam. Seveda želimo vsi enake pogoje tukaj in enake pogoje na skupnem trgu, vendar pa tega ne bomo imeli zaradi naše krivde in tudi zaradi uh, predlogov, ki jih imamo. Torej, nekako polovice uh, se strinjam z, z Brianom in mislim, da bi se moral vrniti v državo in bi morali povedati, da morajo biti bolj prijazni s svojimi delavci. Muito obrigado. E eu agora passaria a palavra em nome da Comissão. Hvala lepa. In sedaj euh, je komisija. Pasquarelli. Hvala, gospod predsednik. Rad bi bil konstruktiven, ne glede na te razprave o kabotaži in o drugih občutljivih temah lahko povem, da je bilo veliko dela že opravljenega. Bili smo tudi uspešni pri tem, ko smo zbliževali stališča parlamenta in sveta, zato da bi dosegli dogovor v drugem branju o besedilih, ki ne zadevajo samo 12 dni ali kabotažo ali pa lažna podjetja. Gre za to, da bi komisija želela cel skupek pravil, zato da bi delala na bolj usklajeni podlagi. S tem bi zagotovili večjo konkurenčnost in bi posodobili že zastarelo, zastarelo zakonodajo. Sedaj je nujno, da pridemo do konca. Predlog je že star. Tudi eh, volivni čas od nas zahteva, da pridemo čim prej do dogovora, drugače bomo vse odložili za eno ali dve leti, vse razprave o registrih in o, drugeh, o drugem bi postale samo neke teoretske razprave. Komisija bo torej storila vse to, kar je v njenih močeh, zato da bo mogoče priti do dogovora in do nekega zaključka v drugem branju in zato, da bo parlament lahko aprila na plenarnem zasedanju glasoval o besedilu sveta. Potem pa naj bi svet to sprejel junija. Moramo se torej osredotočiti na to, kar je najbolj bistveno. To sta kabotaža in 12 dni, Vse, kar zadeva poročilo gospoda Groša. V zvezi s kabotažo trenutno besedilo skupnega stališča pomeni velik korak naprej. Kabotaža po sami naravi kot nudenje storitev izven lasne države je seveda začasna. To je neko splošno pravilo pogodbe, ki se uporablja za vse storitve, tudi za storitve prevoza. To je neka storitev, ki je po svoji naravi začasna in sedaj je treba ugotoviti, kaj pomeni začasen. Zaradi tega se je razprava tako razumela. Niti sodbe sodišča nam niso omogočile, da bi napredovali. Svet je menil, da je to pragmatična rešitev, mogoče obstajajo druge možne rešitve. moramo pač upoštevati vse potrebe po usklajevanju na področju plač in na drugih področjih. Evropska komisija v zvezi s tem meni naslednje. Iskreno povedano, zelo nevarno bi bilo, da bi ponovno odprli Pandorino skrinico, kar zadeva to skupno stališče. Gospod Jaržembovski, komisija seveda razume, da to ni neka definitivna rešitev, treba je še delati na tem. Ne glede na to poročilo in na poročilo, ki, jo, ki, ki ga bo morala predstaviti komisija do leta 2013, bo treba dajati večje spodbude za to, da bomo prišli do neke uskladitve pri nudenju teh storitev. Komisija bi potem lahko še dodatno o tem razmišljala in potem bi se povrnili k samemu osnutku besedila. Seveda razumem zaskrbljenost poslanca Simpsona in drugih v tem hudem trenutku finančne krize javnosti in voljivcem je treba pač pojasniti, da kabotaža nudi enakovredne pogoje konkurence vsem. Prevozniki neke države članice lahko gredo delati kabotažo v Združeno kraljestvo in britanski prevozniki bodo na podlagi istih pravil lahko šli delati kabotažo na celino. Naj dodam še naslednje. Kombiniran prevoz je nek navidezen problem. Sam pojem kombiniranega prevoza in kabotaže je navidezen problem kabotaža se izvaja v eni sami državi članici, ki, li, la, ki ni lasna država članica. Kombiniran prevoz, tako kot je opredeljen v direktivi, pa je mednarodni prevoz. To pomeni, da gre za dve ločeni stvari. In če lahko že napovem odgovor gospoda Groša na vprašanje gospoda Simpsona, uh, lahko vas pomirim, lahko vam povem, da prevoz preko uh, rokavskega preliva pod morjem ali na ladi ne spada v definicijo kombiniranega prevoza. Pa še nekaj v zvezi z 12 dnevi. to zadeva tudi potniški promet, avtobusni prevoz. Komisija bi lahko podprla predlog spremembe parlamenta, besedilo je bilo dogovorjeno s socialnimi partnerji besedilo so potem povzele države članice v mednarodnem dogovoru ATR, ki je zaključen in ki ga bomo lahko uradno napovedali parlamentu v kratkem. Imamo torej to besedilo. Besedilo, ki je predmet predloga spremembe poslanca Groša, s tem se strinja Evropska komisija, s tem se postavljajo tudi vidiki, ki so jih mnogi izpostavili o cestni varnosti. S tem se uvaja pravilo 12 dni, vendar to ni pravilo, ki je obstajalo v okviru prejšnje uredbe pred letom 2006. To je rigorozno in natančno pravilo, ki posveča veliko pozornosti cestni varnosti in vsem pravilom v okviru katerih se lahko izvaja ta prevoz. Konec tedna ali pa brez počitka. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa za zaključek še enkrat gospod Groš. Hvala lepa. Ne bi želel še enkrat začenjati razprave o skupnem trgu mislim, da sta Georg in Brian zelo veliko povedala na to temo in dala vse od sebe. Stali pa bi pri pomembnem vprašanju. Če omejimo dejavnosti v določeni državi, ali to nujno vodi do tega, da potrebujemo večjo usklajevanje v prihodnosti. Torej, včasih z Georgom tudi nisva enakega mnenja, ugotovil sem, da predvsem pri mednarodnih poklicih veliko krat prihaja do tega, da če imamo veliko različnih ljudi, ki delajo skupaj, da se usklajevanje prepojavi kot drugače. Torej, če imamo določenega uslužbenca, ki je vse čas v neki drugi državi, nima to nobenega vpliva na plačno politiko. Plač, na davčno politiko. Plačna politika, če se srečuje veliko ljudi in če primerjajo plače med sabo, potem ne traja dolgo, da pride do uskladitve. Če ima človek cilj, da bi se naj stvari uskladile, bi morali delovati torej tako. To je moja pripomba. Kar se časovnega načrta tiče, Brian, pravzaprav ne gre za nekaj, kar bi bilo v nepravem času, gre za nujni časovni razpored in komisija je tudi ugotovila, da je potrebno hitro definirati pojem kabotaže, kajti sicer bi prihajalo do razlik, prevelikih razlik in bi bili soočeni z različnimi zakonodajami. Zato je nujno, da to obdelamo. Žal je francosko predsedstvo premalo intenzivno se ukvarjalo s to temo, ker je bilo vprašanje preveč občutljivo. Rad bi se zahvalil kolegom za njihove pripombe. Rad bi izpostavil tudi to, da predlogi sprememb še niso rezultat kompromisa, kajti veliko ali mora nekaj stvari bo potrebno še spremeniti. Želel sem samo podati to, kar je parlament enkrat že sprejel. Zato sem vesel, da se kolegi niso neposredno odzvali na te predloge sprememb in da so mi pustili nekaj manevrskega prostora. Razprava ni enostavna, omejuje, osredotoča se na ti dve pomembni vprašanji. Podrobnosti bomo razjasnili, ko bomo razrešili tudi glavni vprašanji. In k temu spada tudi vprašanje tranzitne kabotaže, večstranski, dvostranski dogovori, ali se kabotaža opravlja tudi, če je tovornjak prazen in tako dalje. Torej, ko bomo razrešili ti dve najtežji vprašanji, bomo razrešili tudi druga po mojem mnenju gre v smeri, da moramo pravilo 12 dni ohraniti na razumen način, kabotaža bi naj bila možna in ne smemo se osredotočati na pojem začasno. To bi bilo slabo tako za podjetja kot države. In svet mora in bi naj dal znak, da skupni trg razume tako, kot ga poskušamo razumeti že 10-15 let. Razvoj področja skupnega trga je bil dober, čeprav obstajajo nekatere pomankljivosti, naprimer na področju davčne politike. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. To je bila dolga razprava, vendar pa mislim, da smo našli tudi stičišča. Nekateri so dejali, da bi morali najti še širše soglase in naj povem naslednje, gre tudi za rok za vložitev predlogov spremem. To je 25. februar v povdne, 21. marca bomo glasovali in na plenarnem zasedanju bomo to obravnavali aprila. Tako, končali smo z našim dnevnim redom. Kratek odmor, pet minut. Upravičujemo se tudi tolmačem, da je trajalo se skupaj nekoliko dlje kot predvideno.